start with a mistake. A mistake. Okay. I think so, yes. uh, dear colleagues. Spoštovani kolegi. Ne povem nekaj besed. Medtem, ko smo prekinili zasedanje, sem bil opozoren na to, da je bil danes ubit italijanski vojak v Afganistanu v misiji, ki jo vodi Zveza NATO. Predtem je bilo ubitih 15 britank vojakov v Afganistanu. Mislim, da moramo pozvati naše oborožene sile, ki so dejavne v tujih misijah in ki se pogosto znajdejo v, nemarn, v nevarnih situacijah. Bodriti jih moramo tako, da bodo vedeli, da na nje nismo pozabili.